Ich begrüße eine Delegation der Eu Pozdravljam delegacijo Evropske šole iz Ökle. Ja, to so študenti, ki so se zelo zauzemali za šolski projekt v Zambiji. Prisrčno pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Gospe in gospodje, gospod Rovana Plump me mi je posredovala svoje imenovanje kot članice romunske vlade v skladu z prvim odstavkom sedmega členu